o upravljanju migracij. Dali bomo nekoliko časa podpredsedniku Timrmansu, da se usede na svoje mesto, predsedstvo pa prepuščam kolegici Galpeč.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 vzrok eh, za eh, te migracije eh, ne bo odstranjen v bližnji prihodnosti. Na deset tisoč oseb še zmeraj beži pred vojno v Siriji in Evropska unija bo stala, ostala privlačna za tiste, ki iščejo boljše življenje. Kot evropejci ne moremo in ne bomo obrnili hrbta našim pravnim in moralnim zavezam. Zagotoviti moramo zaščito za tiste, ki jo potrebujejo vendar pa ne moremo dovoliti nenadzorovanega pretoka prebežnikov preko različnih meja v smeri proti severu. Potrebno je spoštovati šengenska pravila in pa skupni azilni sistem. Ta kriza je izpostavila številne pomankljivosti na zunanjih mejah Evropske unije to in pa eh, politika eh, prevoza beguncev do naslednje meje je prisilila Evropsko komisijo, da je ponovno vzpostavila začasen nadzor na mejah. To je pod vprašaj postavilo eh, šengenski prosti pretok, eh, ki prinaša veliko koristi našim državljanom in Evropski uniji od 5 do 18 milijard evrov eh, na leto bi lahko imeli škode, eh, če bi ponovno uvedli eh, nadzor na mejah. Torej, učinkovito se je potrebno odzvati na pojav migracij. To, potrebujemo, da potre, to pomeni, da potrebujemo boljše upravljanje in zakonite poti vstopa, hkrati pa tudi hitrejše in pa učinkovitejše vračanje tistih, ki nimajo pravice, da ostanejo v Evropski uniji. V skladu z cilji, ki smo jih predstavili 10. februarja in ki jih je podprl tudi Evropski svet, je Evropska komisija pretekli teden predstavila načrt za normalizacijo eh, šengenskega prostora do konca tega leta. Veseli me, da so predsedniki vlad in držav včeraj ta načrt podprli in sicer soglasno. V našem načrtu smo določili tri temeljne prednostne naloge. Prvič, Grčija mora poskrbeti za odpravo pomankljivosti pri nadzoru na svojih mejah, sodelovati mora z drugimi državami članicami in pa eh, z eh, agencijo za nadzor zunanjih meja. Poleg tega je potrebno mobilizirati tudi obaljno stražo, tako da bomo ponovno vzpostavili zaupanje v naše zunanje meje. Drugič pristop eh, prevoza beguncev od meje do meje eh, je potrebno takoj prekiniti in eh, potrebno je pomagati Grčiji pri soočanju z begunci, ki so prisotni na njenem ozemlju. Tesno sodelujemo z grško vlado in pa pristojnimi uradi, da bi izboljšali kapacitete na terenu. Poleg tega smo predlagali tudi nov instrument humanitarne pomoči, tako da bi omogočili hitrejši odziv. In eh, tretjič, potrebno je zares uresničiti odločitev o premestitvi beguncev. To bi zares eh, olajšalo situacijo v Grčiji. Pozdravljam eh, dejstvo, da nam je uspelo pospešiti tempo premestitev v zadnjih dneh. Spoštovati je potrebno šengenska pravila, zato da bi zagotovili prihodnost Šengna. Evropska komisija je v skladu z načrtom pripravljena predlagati koordiniran pristop k nadzoru eh, na mejah eh, v primeru, da eh, je to potrebno. In takšen sistem bi bil vzpostavljen zgolj na tistih mejah, kjer bi bilo to potrebno. Do decembra pa bi ta nadzor postopoma ukinili. Naš cilj ni, eh, da uvedemo sankcije zupr katero koli državo članico. Gre zgolj za usklajen pristop, eh, želimo eh, sodelovati in rešiti temeljne probleme. V tej krizi je vse medsebojno povezano in zaradi tega moramo delovati na različnih ravneh. Prvič, poskrbeti moramo za to, da se bo število prebežnikov v Grčijo zmanjšalo, ampak to pomeni, da moramo še naprej sodelovati z Turčijo, ki mora izvesti skupen akcijski načrt. Spopasti se je potrebno z tihotapci in boriti se je potrebno proti tragični izgubi življenj eh, v Egejskem morju. Edina pot v Evropo je zakonita pot, to mora biti naše sporočilo. Evropska komisija je pripravljena pomagati pri nadaljem delu v skladu z načrtom, eh, ki so ga sprejeli predsedniki vlad in držav včeraj zvečer. Kot so obljubili eh, predsednik vlad in držav, bo ta sporazum v skladu z mednarodnim pravom. Poleg tega pa mora eh, Grčija spoštovati Dublinski sporazum v skladu z našim dogovorom iz 10. februarja. Potrebno si je ogledati Dublinsko uredbo, tako da bomo vzpostavili stabilen azilni sistem. In na zadnje smo govorili tudi o potrebi po zakonitih možnostih vstopa v Evropsko unijo za tiste, ki pomoč potrebujejo, ki potrebujejo zaščito. Na ta način bomo lahko zaščitili ranljive osebe, kot so recimo ženske in otroci. To je bilo povdarjeno tudi v uh, razpravi danes zjutraj na uh, temo žensk begunk. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da je obravnaval to temo še prav posebej danes na 8. marec, Mednarodni dan žena. Torej, delovati moramo na različnih frontah in se držati našega načrta. To eh, je obljuba, ki so jo eh, dale države članice na eh, številnih zasedanjih sveta. Sedaj je čas, da svoje obljube tudi uresničijo. Imamo načrt in pokazati moramo, da bomo počasi in varno s pomočjo tega načrta dosegli tudi rezultate. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, za vašo uvodno izjavo. Sedaj pa sledijo govorci v imenu poslanskih skupin. Najprej Monika Holmajer, beseda je vaša. Gospod podpredsednik Evropske komisije, drage kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala za pregled eh, situacije. Res eh, je, da napredujemo izjemno počasi, delamo zelo majhne korake, ampak nažalost so ti koraki premajhni, da bi se uspešno soočili z problemi. Podatki o e, registraciji se sicer unašajo v sistem v e, Grčiji, situacija se je izboljšala, ampak še naprej ne vemo, odkot e, izvirajo podatki o odstotkih, kajti ti podatki niso zanesljivi, ne vemo natančno, koliko oseb dejansko prihaja v Evropsko unijo. Zelo vesela sem, da smo eh, pri eh, zasedanju med Evropsko unijo in Turčijo dosegli eh, preboj. V naslednjih tednih pričakujem premik na tem področju in vesela sem tudi, da je Evropska komisija obsodila prevoz beguncev od meje do meje. Potrebujemo pa boljši pristop in boljši nadzor na mejah. Eh, Frontex in Europol nimata dovolj eh, kapacitet in Frontex in EASO nimata dovolj zaposlenih zaradi tega, ker države članice niso eh, zagotovile potrebnih izvedencev. To se mi zdi velika blamaža. Države članice Evropske unije bi morali sodelovati, ne pa da druga drugo overijo. 2014 je bilo 4000 otrok eh, zlorabljenih. Eh, zdaj, eh, leta, oziroma leto 2015 jih je bilo 8000, v leto 2016 samo januarja pa je bilo že zlorabljenih več otrok kot v celem letu 2015. Torej, ti otroci so zagotovo postali žrtve kriminalcev. Zato mora Evropski parlament najti ustrezen odgovor. Te otroke moramo bolje zaščititi. Najlepša hvala. Jaz bi rada le upozorila mađarske tolmače, da imamo težave z mađarskim tolmačenjem. Upam, da bo eh, lahko tehnična služba pomagala. Naslednja pa je na vrsti gospa Sipa. Hvala lepa. O čem pravzaprav govorimo? Evropska komisija želi ponovno uporabljati Dublinsko uredbo v Grčiji. To je sistem, ki nikoli ni deloval in ki eh, prelaga vso odgovornost za begunce na države z zunanimi mejami. Če bo balkanska pot zaprta ali pa če bo ostala zaprta, potem se bo situacija v Grčiji razvila v humanitarno krizo. Ne moremo govoriti o ponovni vzpostavitvi Dublina. Druge države članice morajo končno sprejeti odgovornost. Zdaj pa naj bi naše probleme rešila Turčija. Ampak ali je Turčija res varna država ali je res zanesljiva partnerica? Mirovni eh, proces eh, z Kurdi je bil prekinjen, odvetniki in pa novinari ne morejo prosto delati. Eh, Mediji so zasedani in eh, takoj za Kitajsko je Turčija država z največ eh, priprtimi novinarji. Ima pa skoraj 3 milijone beguncev. Mi smo kontinent z 500 milijoni prebivalcev in uh, naj ne bi bili sposobni sprejeti takšnega števila beguncev. To je zares boleče. Evropska unija s tem izgublja svojo vrednost. Evropa eh, ni le unija eh, blaginje, ampak tudi unija demokracije, človekovih pravic in tako naprej. In eh, to naj bi veljalo tudi za begunce, hkrati pa je to negativno znamenje tudi za naše lastne državljane. Evropski svet mora končno prevzeti vzeti vajeti v svoje roke in poskrbeti za premik. Boj eh, proti vzrokom za eh, beg eh, je zagotovo pravi pristop. Tudi boj proti tihotapcem in pa izboljšanje življenjskih razmer v tretjih državah. Ampak le z prevzetjem lastne odgovornosti bomo imeli boljše pogajalsko izhodišče in bomo zanesljiva partnerica. Najlepša hvala. Gospa Sipel. Gospod Jakočič bi vam rad zastavil vprašanje. Ali ga sprejemate? Yes. Yes. Ja. Gospod Jakočič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste sprejeli eh, modri karton. Omenili ste eh, balkansko pot in dejali ste, da te poti ne smemo zapreti. Tudi jaz se strinjam. Zahodno-Balkanska pot mora ostati odprta. Ampak ali se strinjate z mano, da moramo vseeno vedeti, kdo eh, prehaja po tej poti? Zagotovo je, da Grčija ne more vzpostaviti dublinskega sistema, ker je ta že zdavno propadel. Ampak eh, vedeti moramo, kdo prihaja v Evropo. Ali se glede tega strinjate z mano? ja strinjam se z vami da je registriranje vseh eh, beguncev ki prihajajo treba opraviti tam kjer so varni Uh, gospa Holmajer je že omenila to, ampak eh, ne smemo tega prepustiti Grčiji, temveč potrebujemo tudi kadrovsko in drugačno podporo vseh držav členic. Ko bomo to, članic, ko bomo to enkrat zagotovili, bomo naredili korak naprej. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je Timothy Kirkhope. Dve minuti imate. Predsedujoča, podpredsednica, danes smo tukaj za to, da bi govorili o izvajanju pravil. To ni ne vem kako zanimiva tema, ampak pravila so začetek in konec vsega. Ampak, če ne bomo uporabljali pravil, zakaj smo sploh tukaj? pravila in izvajanje le teh eh, ne mm, povzročijo ne vem kako velikih zmag, eh, pomembnih izjav, ampak to naprej, ampak so pomembna. Na včerajšnjem vrhu za Turčijo smo v 12 mesecih eh, že drugič doživeli to, da so našo knjigo spravili, raztrgali in vrgli v smeti. Mislim, da moramo ljudem zagotoviti, prebežnikom, možnost, da bodo se zaposlili, da bodo lahko delali, ne pa, da samo analiziramo njihov obup. Seveda se strinjam z predlogi komisije, da nam reč eh, gradimo na tem, kar imamo. Na ta način bomo bolje zaščitili zunanje meje, bolj učinkoviti bomo, ko gre za solidarnost in pomoč preko EASA in Frontexa. In podpredsednik nam je danes že zagotovil, da se bo to zgodilo. Ampak glede na sedanji okvir pravil, ne smemo delovati v nasprotju z obstoječo azilno zakonodajo, ne smemo kar razmetavati z denarjem, ne da bi imeli zagotovljene protiukrepe. Ni nekih čudežnih rešitev, premestitev ne deluje in kar zadeva sodelovanje z Turčijo in predlogi za to, se mi zdi, da ti zastavljeni novi cili, nov denar, ki ga obljubljamo Turčiji, ne bodo pripeljali do pravne, prave rešitve. George Bernard Shaw je imel prav, ko je rekel, učimo se iz zgodovine, ampak očitno je, da se iz zgodovine nismo ničesar naučili. Hvala, gospod Kirkhope gospod Erič, bi vam želel zastaviti vprašanje v okviru eh, postopka modrega kartona. Ja, izvolite, gospod Erič. Hvala, hvala, da ste sprejeli moj modri karton. Ali se strinjate, da je situacija z migracijami največji dejavnik, ki kaže, kako je Evropska unija oddaljena od svojih voljivcev in na ta način mislim, da Evropska unija bolj škoduje vsem, kakor koristi. In ali se strinjate, da obupni ukrepi, ki jih sprejemamo za uh, boj proti tej krizi, pravzaprav nas vodijo v naročje Turčije, ki nas bo izkoristila v tej situaciji, kje se da in kadar se da. Gospod Krko, hvala za ta zanimiva vprašanja, o njih bom moram malce razmisliti, ampak eh, zaenkrat bi rekel takole. Če ste mi prisluhnili, potem veste, kakšna je pot naprej. Pozitivna pot, v kateri bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri sprejemanju pametnih odločitev v Evropski uniji. Če pa bomo zapustili Evropsko unijo, vem, da bi govornik pred menoj to želel, potem bomo vseeno se izkušnjami, ki jih imamo, morali pomagati. Sam sem delal v sektorju za migracije in mislim, da moramo eh, izkoristiti svoje znanje, da rešimo probleme, ki jih je treba rešiti. Hvala. Naslednja govornica je Cecilija Wikström. Dve minuti imate na voljo. Thank you, Hvala, gospa predsedajoča. V zadnjih nekaj mesecih je ta celina se soočila z neverjetnim številom beguncev, ki bežijo pred vojnami in konflikti. Mednarodni odziv je bil popolnoma neustrezen. Gre za sistematično masovno vračanje eh, beguncev, za kar se zauzemamo, kar je seveda kršitev mednarodnega humanitarnega prava in našega prava. Ponovno so se vzpostavile mm, notranje meje in nadzor nad njimi kar kaže na to, da bodo finančni stroški razpada Schengena več kot 1,4 bilijone evrov v naslednjih desetih mesecih. Videti je kot, da popuščamo pri standardih za begunce in upamo, da jih bodo rešili nekje drugje. Ampak še slabša pa je situacija z evropskimi voditelji. Iščejo edino rešitev, ki naj bi eh, zagotovila odpravo te krize, ampak na neprav način. Potrebujemo skupno delovanje, zato da bomo pošteno in razumno si razdelili odgovornost eh, za prebežnike. Gospa predsedajoča, skupaj moramo upravljati z mejami, deliti si moramo eh, odgovornost eh, za prebežnike, zagotoviti moramo. Eh, vračanje v eh, izhodiščno državo za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev, da ostanejo tukaj. Podpredsednik Timmermans in eh, komisar Avramopoulos, sedaj prosim pridite s predlogi na dan, ki bodo resnično rešili probleme, ne samo eh, predlogih o reformiranju dublinskega sistema. Komisija in ta parlament morata prevzeti vajeti v svoje roke, ko gre za zoprstavljanje delovanju sveta, kajti eh, Evropa bo propadla, če bomo delali še naprej tako kot eh, do sedaj. Naslednja govornica je Kornelija Ernst, minuto in pol imate. Najlepša hvala. To, kar se sedaj dogaja s prebežniki, je nekaj, kar je v duhu cinizma. Eh, po eni strani države članice ne želijo svoj, uh, eh, sprejeti prebežnikov in namesto tega se sedaj spuščamo v neke vrste mešetarjanje, kjer pravimo, če vi meni uh, pošljete enega begunca v uh, prvotno državo, bomo mi enega vzeli v naše ozemlje. Turčija do sedaj absolutno ne izvaja vseh zavez iz eh, Ženevske konvencije. Strategija zunanje politike Evropske unije je propadla. Sedaj nimamo več migracijskega načrta, imamo načrt za izgube. Sedaj smo se odločili, da bomo samo sircem zagotovili varstvo in zaščito. In če govorimo o, o tem, potem mislim, da je to čista farsa. Poleg tega sedaj uh, pričakujemo pomoč od Turčije, ki sama krši človekove pravice in ki strelja na svoj lastni narod. Gospe in gospodje, uh, individualna pravica do azila je sedaj nekaj, kar smo popolnoma degradirali. Uh, Mi kot levi, levica v parlamentu, ne bomo tega nikoli sprejeli. Proti temu se bomo zoprstavljali in eh, pomagali bomo tudi organizacijam civilne družbe, da se kaj takega ne bo dogajalo. Ehm, gospa Ernst. Hvala, gospa predsedujoča. Podpredsednik Timmermans, to je sedaj vaša priložnost, ta razprava, da nam pojasnite, kaj menite o sklepu uh, eh, sinočnega sveta, o odločitvah, ki so bile tam sprejete. Rekli ste, da je treba lojalno sodelovati, ampak eh, istočasno ste izrazili tudi pogoj. Rekli ste, treba je delati v kontekstu mednarodnega prava. No, videti je, da enostavno nismo sposobni zagotoviti dom prebežnikom in zaščito. Ne, to ni v našem interesu. Samo zmanjšati želimo njihovo število v Evropski uniji. Ampak naj vas spomnim, da bežijo begunci ne z nekim konkretnim dokončnim ciljem. In sedaj smo se spustili v neko mešetarjenje, kjer gre za to, da eh, nekomu damo enega begunca, za eh, to smo pripravljeni prevzeti enega begunca, kot da se gremo nek, za nek, neke vrste recikliranja ljudi. Mislim, da je treba videti obe plati medalje in to bolj odkrito in moralno. Treba je ugotoviti, da enostavno nimamo dovolj nadzora, nadzora. Ljudje, ki bi želeli zakonito prekoračiti eh, meje, nimajo nobene možnosti za to. Hvala. Naslednja govornica je gospa Ferrara. Grazie, predsednice. Bene, ancora oggi siamo costretti a parlare di piccoli passi. Hvala lepa. Eh, tudi danes še zmeraj delamo zgolj majhne korake naprej, eh, ko gre za izvajanje agende na področju priseljevanja. Eh, veliko mladoletnih je izginilo na ozemlju Evropske unije brez sledi. Imamo negotove podatke o kriminalnih združbah. Eh, poleg tega pa si želim, eh, da bi Europol kmalo predstavil svoje rezultate, rezultate svojih operacij. Pogovarjamo se o sporazumu z Turčijo, da bi se soočili z begunsko krizo, ampak ne moremo eh, popustiti eh, turškemu pritisku, ne moremo rešiti begunske krize z eh, pristopom Turčije k Evropski uniji. Ali je Turčija res varna država, ki spoštuje temeljne pravice? Ne, ni. Eh, in eh, soočiti se moramo tudi z razlogom za to, da ne moremo rešiti begunske krize. Gre za nepripravljenost v Evropski uniji. Določene države članice se niso pripravljene solidarno odzvati. Predsedujoča prekinja govornico. Dokler se države članice ne bodo odločile za konkretna dejanja, se ne bo spremenilo nič. Yes. Gospa Ferrara, spremete modri karton gospe Wartmans. Um. Da. Hvala. Gospa Ferrara, govorili ste o deset tisočih eh, pogrešanih otrocih. V zvezi s tem smo lansko leto zastavili vprašanje za ustni odgovor komisiji. Mislim, da je to treba osvežiti. Mene zanima, kaj vi menite in kaj vaša politična skupina meni o teh eh, izginulih deset tisočih eh, otrok. Leta 2016 ne smemo se eh, sprijazniti s tem, da iz našega območja naenkrat izgine deset tisoč otrok. Eh. Zagotovo. Naša skupina podpira razkritje situacije v zvezi eh, z eh, pogrešanimi mladoletnimi osebami. Zastavili smo tudi vprašanje Evropske komisiji, želeli smo razčistiti to situacijo in zahtevali smo eh, tudi boljšo zaščito za izjemno ranljive osebe. Nesprejemljivo je, da imamo še danes na tisoče in tisoče mladoletnih oseb, ki izginjajo, eh, ne da bi kdo za nje zahteval ustrezno zaščito. Zagotovo imate našo podporo. Hvala. Naslednja govornica je gospa Mejer. Minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Na podlagi te krize, ki smo jo tudi sami povzročili, lahko vidimo kako nemočna je Evropska unija v takšni situaciji. Predsedujoča, včeraj so evropski voditelji s pomočjo sedanjega nizozemskega predsedstva dovolili, da se je Evropska unija povezala z diktatorjem Erdoganom. To je sklep, ki ga absolutno lahko naredimo na podlagi včerajšnje razprave na tem vrhu. Turčija hoče imeti odpravo vizumov za svoje državljane, zahteva to in ono in mislim, da smo se, eh, ko smo se začeli s Turčijo o tem pogajati, spustili v izjemno nevarno igro. To je zgodovinska napaka, ki se je zgodila in ki se še naprej dogaja. Zato samo upam, da bomo lahko zaprli nizozemske meje in oduzeli vsako finančno podporo Turčiji. Hvala. V imenu nepovezanih poslancev je naslednji govornik gospod Papadakis. Imamo načrt, inacijski načrt za Schengen, imamo izjave, včerajšnjega sestanka na vrhu. Ampak po drugi strani imamo na desetine tisočev obupanih eh, prebežnikov v Grčiji, ki se soočajo z zaprtimi, eh, zaprtimi mejami, ki jih premikajo nazaj, potiskajo nazaj. To ni samo avstrijska politika. To je politika Evropske unije in to je nekaj, kar počenja Grčija, in s tem krši Ženevsko konvencijo. Odločili smo se, da jo bomo kršili vsi skupaj, ker naprimer ne priznamo eh, pravic eh, afganistanskim eh, državljanom, ki bežijo pred konflikti. In tudi Siricem ne omogočamo, da pridejo na območje, ki si ga želijo fašistične izjave se pojavljajo in tu izkoriščajo prebežnike za svoje interese. Eh, Grčija je izjavila, da tako veliko število prebežnikov ogroža obstoj same države. Ampak kaj moramo narediti? Moramo zagotoviti dostojno obravnavo tem prebežnikom in jim zagotoviti, varnost in eh, zoprstavljanje imperialističnim vojnam in eh, interesom. Naslednja govornica je gospa Mecola. Ne, besedo dajem gospe Roberti Macola. Imate postopkovno vprašanje? Da. Mislim, da je treba prositi vse govornike, da malce bolj počasi govorijo in berejo, ker tolmači mislim, da imajo veliko težav. Pro, prosim, predsedujoča, pozovite vse govornike, da upočasnijo, tako da bodo tolmači lahko opravili spodobno svoje delo. Ja, hvala. Spoštovani poslanec, sedaj sama, prosim tolmače, da sledijo izmenjavi mnen, po drugi strani pa prosim tudi kolegice in kolege, da upoštevajo mm, to, da tolmači tudi ne morejo vsega pretolmačiti, če je prehitro. Gospa Mecola. Hvala, predsedujoča. Mislim, da potrebujemo dosledni pristop. Eh, pri obvladovanju te krize, pri čemer moramo seveda misliti predvsem na ljudi. Sama se bom osredotočila na šengenski sistem. Sama sem rekla, šengenski sistem v preteklosti namreč, da je to temeljni kamen eh, Evrope vrednot. Ampak istočasno moramo vedeti, da nimamo notranjih meja, v Evropski uniji, zato ker smo državljanom obljubili, da bodo naše zunanje meje bolj varne in da bomo izmenjavali podatke in informacije o tem. Enega ni brez drugega. Šengenski sistem je bistvenega pomena za celovito varnost Evrope, je pa nujen tudi zaradi političnih in gospodarskih razlogov. Stroški ponovnega uvajanja nadzora nad mejami naj bi bili 5 do 8 milijard evrov vsako leto. Torej zagotoviti moramo varnost zunanih meja. Tukaj morajo standardi biti visoki. Istočasno je potrebno evropsko obmejno in obaljno stražo aktivirati tako, in da bo učinkovita. Tudi prevzete zaveze v okviru skupnega akcijskega načrta med EU in Turčijo je treba začeti izvajati. Vsaka država članica mora prevzeti svoje zaveze, ko gre za zunanje meje in to velja tudi za Grčijo. Včasih imamo eh, seveda vtis, da je Grčija resnično v zelo uh, nevarnem in težkem položaju in treba ji je solidarno pomagati. Naši državljani zahtevajo ukrepanje v Evropi. Ni več dovolj eh, na neke ad hoc eh, načine se odzivati na zelo nujno situacijo. Treba je delovati sistematično in dosledno. Hvala. Imamo vprašanje v okviru postopka modrega eh, kartona. Gospod Šani, vam želi zastaviti vprašanje, ga spremete? Da, dobro, gospod Šani, izvoli. Hvala. Gospa Mecola, na moje vprašanje lahko zelo nakratko odgovorite s tremi, štirimi os, eh, besedami. Ali vidite rešitev teh problemov? v tem, da prepričamo manjšino v svetu, ki blokira vse pozitivne odločitve, da naj neha to počenjati. Hvala. Prosim vas, da upočasnite, kaj ti tolmači imajo velike težave z vami vsemi skupaj. Ja, upam, da bo naslednji teden sprejeto poročilo v Evropskem parlamentu, v katerem bomo natančno določili, kako v parlamentu po letih in letih razprav tudi druge institucije lahko premaknemo k ugotovitvi, da so migracije in eh, dožnosti na tem področju nekaj, kar morajo sprejeti vse države članice. Sorazmerni odziv je nekaj, kar nujno potrebujemo. Gospod Morajš je naslednji govornik, minuto in pol imate. Hvala, predsedujoča. Kot je rekel gospod Timmermans, imamo načrt. No, pošteno rečeno, komisija ima celo vrsto različnih načrtov. 700 milijonov evrov smo v zadnjem času zagotovili Grči, da bi se kaj zgodilo. In tu se lahko marsikaj zboljša, ko gre za humanitarno krizo, ampak to ni dovolj. Mnoge članice so na nek način povezane z reševanjem te krize. In vemo, da komisija ima takšen načrt že dve leti. Problem pa je svet in ne dosledne, agresivne reakcije na celo vrsto uh, predlogov. Sedaj imamo na eni strani celo vrsto načrtov komisije, ki zajemajo Dublin, potem eh, pregled eh, delovanja naših agencij sedaj imamo obmejno agencijo, imamo urad za podporo azilni politiki in tako naprej. V mesecih nas čaka cela vrsta pregledov in revizij te zakonodaje, tudi nas tukaj. In potem imamo načrt za Turčijo. Zelo na kratko opozarjam, da ko se pogovarjamo z Turčijo, ne smemo kršiti mednarodnega prava. Spoštovati moramo načela mednarodnega prava. Ampak veste, tukaj le v Evropskem parlamentu si ne moremo privoščiti luksuza, da samo govorimo in ne ukrepamo. Mi smo tisti, ki lahko vodimo ljudi, ljudi, ki so v zelo grozljivem položaju in jim pomagamo. Hvala, spremete modri karton gospoda Jureka. Ja, izvolite. Eh, Hvala, imam. Naslednje vprašanje za gospoda Morajša. Kritizirate Evropski svet, ampak pred desetimi meseci so naše vlade predlagale edini logični mehanizem, ki bi lahko to, zaustavil to tragedijo. Gre za boje proti trgovanju in ti, z ljudmi in tih otapljanju leteh. Ali se vam ne zdi, da je to nujno potrebno skupaj z celo vrsto drugih eh, ukrepov. Hvala za vprašanje. Mm, ko govorim o svetu, ne kritiziram na splošno sveta. Gre za mnenja v, kaunz, v svetu, ki se včasih eh, porajajo. In ta mnenja so včasih takšna, da škodijo naši želi in možnosti organizirati ustrezen odziv. Nekateri samo sedijo na svetu in ne rečejo ne mu, ne bu. Komisija ima sedaj načrte in lahko bi začeli jih uresničevati, ampak cele vrste zadev ne moramo zaradi nedelovanja sveta. Hvala, gospod Moraš. Sedaj ima besedo Helga Stevens. Eno minuto. Hvala, predsedujoča, kolegice in kolegi. V preteklosti so evropski voditelji držav in vlad posvečali premalo pozornosti naši mejni in obmejni politiki. Sedaj smo odvisni od Turčije. Ne moremo več nadzirati lastnih zunanih meja. Prišli smo do te situacije. Evropska unija enostavno ne nadzira svojih zunanih meja. Predolgo smo ta uh, pristop uh, kanclerke Merkel podpirali, ne da bi vedeli, kam nas bo vse to pripeljalo. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti sedaj. Zagotoviti moramo, da Evropska unija začne delovati tako, kot bi vsi skupaj želeli, ne pa da postaja vse bolj odvisna od Turčije. Osredotočiti se moramo na sprejem, Eh, beguncev na lastnem območju in eh, zagotoviti moramo tudi uporabo in izvajanje sistema kvot. Hvala lepa, gospa Mlinar, minuta. Hvala, gospa predsedojoča. Rada bi prisluhnila pošteni razpravi. V tem sporočilu še zmeraj govorimo o izvedbi ukrepov za premestitev, to ne deluje države, kot je Grčija, ne moremo prositi naj vzpostavi recepcijske oziroma spremne centre in registracijske centre, če beguncev ni mogoče premestiti. Izjemno malo je bilo premeščenih eh, beguncev. Prenehati moramo oddajati v podizvajanje reševanje naših rešitev, dogovoriti se moramo o res evropskem pristopu. Prav tako potrebujemo konkretne ukrepe, tako da bomo v tem trenutku prevzeli odgovornost. Komisija mora ponovno vzpostaviti delovanje Schengna. To so potrdili voditelji držav in vlad. Menim pa, da je rok, do katerega naj bi se to zgodilo, predolg govora je tudi o tem, da naj bi se vzpostavilo skupno upravljanje meja. Čakam tudi na predlog v okviru postopka modrega kartone, ki bo načel to temo. Hvala lepa, vaš govor je bil malce predolg, kot je bilo predvidena. Gospa Björk, minuta. Schengen je treba znova vzpostaviti, zato da bodo države članice lahko ustrezno sodelovale v sistemu prevzemanja oziroma sprejemanja beguncev. Treba si je pogledati, kakšne so dimenzije. Komisija enostavno v tem trenutku ne izvaja ustreznih ukrepov, prav tako predlogi namenjeni Frontexu niso ustrezni. Prihodnji režim, ki naj bi se sklenil z Turčijo, prav tako ni ustrezen. O tem smo že veliko krat govorili. Povedali smo, da sedanji načrt ni načrt, ki bi nas vodil v prihodnost dejstvo je da moramo vsi skupaj prevzeti odgovornost za položaj s katerim se soočamo sicer bo toliko ljudi obtičalo na mejah Evrope in to ni spremljivo. Hvala lepa, Ska Keller, minuta. Hvala lepa. V vašem sporočilu z dne 10. februarja, komisar, govorite tudi o varnih tretjih državah. Sporočilo po mojem mnenju govori sicer o različnih določbah in pa varovalkah, ki jih vsebuje evropska zakonodaja, gre pa za zadeve in določbe, ki pokrivajo pravzaprav vse. Zakaj ima evropska zakonodaja uh, um, varnostne določbe in pa različne na druga pravila, če pa njihovo izvajanje ni relevantno. Vajo vprašanje se glasi, ali resnično menite, da bi Turčija, država, ki vojaško posreduje proti svojim ljudem, država, ki begunce pošilja nazaj v Sirijo, država, kjer so sirijski begunci tudi soočeni z nasiljem in obijanjem. Ali se vam res zdi, da je Turčija varna država, kot to opredeljujejo postopki Evropske unije? Hvala lepa, gospa Winberg. Ena minuta. Hvala lepa. Slišali smo, koliko naj bi se dogajalo na zunanjih mejah. Poslušali smo tudi predloge o vzpostavitvi obmejne oziroma obalne straže, ki naj bi varovala zunanje meje Evropske unije. Vemo, da Frontex izvaja tudi reševalne dejavnosti. Zakaj bi torej potrebovali poleg Frontexa še novo obalno stražo? Menim, da je bistveno to, da si države članice porazdelijo eh, begunce. O 160 tisočih smo govorili pred časom. Kaj se zdaj dogaja s tem načrtom? Eh, to bi morali pravzaprav še mm, pomnožiti z najmanj eh, dva, to bi nas pripeljalo do števila 320 tisoč, pa še zmeraj to ne bi bilo dovolj. Uh, vse to je treba sporočiti tudi gospoda Avramopolosu. Hvala lepa, gospod Brioa, ena minuta. Gospa predsedujoča, dragi eh, kolegi, 700 uh, eh, milijonov evrov je uh, številka, ki naj bi jo Evropska komisija namenila za sprejem uh, migrantov. Uh, Ko govorimo o tej številki, pa je potrebno razmisliti eh, tudi o Kaleju, eh, o prebivalcih tega mesta, ki eh, neposredno trpijo zaradi te begunske krize. Gre za družine, ki več ne morejo varno živeti ali pa za trgovce, ki morajo zapreti svoje trgovine. Ali pa pomislite na ženske, ki so bile žrtev spolnega nasilja, kot v Kölnu. Eh, namreč eh, migranti nimajo, ne kažejo nobenega spoštovanja eh, do pravil v državah, gostiteljicah. Ta sredstva naj bi torej namenili za upravljanje begunske krize. Raje bi ga uporabili za to, da podremo nezakonita begunska taborišča in pa eh, da eh, takoj vrnemo vse nezakovite, nezakonite priseljence tja, odkuder so prišli, hkrati pa je potrebno zavarovati zunanje meje. Hvala lepa, gospod Golniš. Minuta in pol, izvolite. Evropska agenda eh, za področje begunske krize je neučinkovita, ne deluje, predstavlja pomemben, predstavlja samo velik poraz. Eh, ta agenda namreč temelji eh, na eh, dobri volji tretje države, namreč Turčije, s katero ima Evropska unija dvoumne, če že ne schizofrenične odnose. To kaže na šibkosti Evrope, ki je zaverovana v svoje dogme, v ukinitev eh, notranjih meja in ki želi sprejeti na tisoče beguncev kljub nasprotovanju evropskega naroda. Na ta način boste dali jedrsko orožje predsedniku Erdoganu, zaupali mu boste eh, nadzor na zunani meji Evropske unije, eh, hkrati pa bo imel možnost, eh, da eh, poskrbi za velik priliv eh, beguncev v Evropsko unijo, če se mu bo tako zazdelo. Torej, ta politika je neuspešna, enako velja tudi za politiko Merklove. Velika, drž, velika večina držav članic ne želi sodelovati pri premestitvi beguncev znotraj Evropske unije poleg tega eh, se moramo zavedati tudi, koliko dobička imajo tihotapci eh, zaradi nezakonitega prihoda beguncev v Evropsko unijo. Sistema ne bomo mogli spremeniti z istimi idejami, ki so eh, to situacijo tudi povzročile. Ujažovski, kje pišali ur, kje kasjat in te za ten haz? Vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete? Ali sprejmete vprašanje na podlagi modrega kartona? gospod Golniš in sicer strani gospoda Vjošovskega. Da. Vdrevi gospodžu predsedatu, uvaženi kolega. Spoštovanjem, kolegi in kolegice, ali menite, da je sporazum z Turčijo nespremljiv? Spremljiv zato, ker prinaša koristi samo za Turčijo. Turčija v bistvu izkorišča in izsiljuje Brusel. S prejetjem eh, dogovora s Turčjo Brusel ne bo zavaroval zunanjih meja, temveč to nalogo prenaša na Turčjo. In to je nespremljivo. Turčja ni evropska država in ne spada sem. Ja, Eh, draga kolegica, mislim, da je to nespremljiv pristop, ki bo le ukrepil eh, priliv beguncev, še prav posebej z ukinitvijo vizumskega režima. Begunci bodo prihajali iz eh, Turčije, recimo kurdi ali pa ekonomski migranti, ki si želijo v Evropo. Gospod Čambovski opravičujem se za neustrezno izgovarjanje vašega imena, ampak mislim, da ste me uh, razumeli. Gospod Brok, beseda je vaša, minuta in pol. Gospa predsedojoča, podpredsednik eh, komisije, kolegice in kolegi. Komisiji bi se želel zahvaliti za predloge, ki jih je podala v zadnjih eh, tednih in mesecih. Rad bi se tudi zahvalil za to, da je komisija ohranila živce. Uh, kajti z um, ogromnim številom beguncev imamo opraviti. Rešiti moramo Schengen in to z ustreznim uh, načrtom. Zagotoviti moramo, da bo ostal notranji trg uh, ohranjen. Treba je zopet vzpostaviti notranji red notranji red znotraj Evrope, česar pa trenutno nimamo. In to je med drugim povezano s tistim, o čemer se že dolgo pogovarjamo v parlamentu. Namreč eh, obaljni in eh, obmejni nadzor na evropskih mejah. Če pogledamo nemški primer, pred ehm, petnajstimi oziroma dvajsetimi leti smo pristopili v Schengen, potem so mu sledile še druge države, Malta, Italija, Grčija, zdaj pa se Schengen odpravlja. Mi moramo zagotoviti z lastnimi kadri, da bomo ohranili ustrezen šengenski sistem. To lahko naredimo tudi ob sodelovanju s Turčijo. Obenem pa moramo zagotoviti pomoč ljudem, med drugim tam, kjer so, tam, kjer živijo. In uh, ta koncept je, po moje, tudi dobra pot, ki jo lahko obere Evropski svet. Hvala lepa. Gospod Weidenholzer je naslednji govornik, minuta in pol. Trenutna Kriza je povezana tudi s tem, da instrumenti na ravni Evropske unije ne delujejo. Nimamo ustrezne evropske migracijske politike, Dublin ne deluje. Pozitivno je, da imamo zdaj eh, ustrezen svežen eh, zakonodajnih ukrepov, o katerih naj bi razpravljali. Upam, da bo Evropski parlament eh, komisijo podprl, saj je pripravila konstruktivne predloge. Zadeve pa bodo seveda trajale. Dejstvo pa je, da se moramo odzvati in ukrepati zdaj. Jaz sem bil eh, pred kratkim na jugu Evrope. Eh, kar sem videl, eh, še zmeraj ostaja v mojem umu. Videl sem trpljenje zlasti žensk in pa otrok. Ta teden se je položaj še poslabšal. Prišlo je mm, do res obupnih razmer, med drugim v Romuniji. 50 tisoč ljudi je zdaj eh, ostalo na eh, jugu Evrope. Gospod eh, Auramopoulos je bil že septembra opozorjen na to. Poslal sem mu dopis v zvezi s tem, pa vendarle premalo je bilo storjeno. V tem trenutku imamo uredbo sveta, pozivam vas, da nujno okrepate, kajti nimamo več eh, te možnosti, da bi izgubljali čas. Eh, pogledali smo tudi, kaj eh, se dogaja na portugalskem. Portugalska je povečala število tistih, ki jih je pripravljena sprejeti in mislim, da je to pravi odgovor na to res zahtevno temo in pa krizo. Hvala lepa, sprejmete modri karton, gospod Atkinson? Da pravzaprav imam modri karton za gospoda broka. gospod brok v nedeljo se je gospa merkel sestavila z gospodom erdoganom ali je povedala in kritizirala kaj v zvezi z kršitvami človekovih pravic z zaprtjem časopisa v turčiji ali je prišlo sploh do tega? res je eh, Potekali so uh, razgovori, gospa Merkel je zmeraj znova kritizirana, namreč v smislu, da preveč kritično in preveč eh, hudo postopa, ko gre za odnose z Turčijo. Menim, da je gospa Merkel uh, resnično zmagovita oseba, ko gre za razgovore in pa pogajanja s Turčijo. Menim tudi, da se vsi zavedamo, vključno z eh, kanclerko Merklovo, da so v, Trči, v Turčiji resno kršene pravice eh, glede svobode govora in pa svobode medijev. Spoštovani poslanci, poslanke, imamo pravila in govorimo o preprostem spoštovanju pravil. Ni prav, da postavljate vprašanje v okviru modrega kartona govorniku, ki je že davnej nehal, nehal govoriti. To ni ustrezno in prosim, da se glede tega tudi ne pritožujete. Opravičujem se, eh, da ni bilo zastavljeno vprašanje gospodu Vajdenholcerju, temveč gospodu Broku. Eh, Gospod Gospod eh, Hala Aho je zdaj na vrsti. Hvala lepa. Evropska unija ni uspešna, ko gre za obvladovanje in reševanje migracijske katastrofe. Eh, neuspeh premestitev je samo en primer za to. Evropska unija želi uvesti nekaj, eh, za kar niso zainteresirani ne migranti, ne prebivalci Evropske unije. Zaustaviti moramo prosto izbiranje ciljev, tako imenovani uh, migration oziroma shopping. Uh, dejstvo je, da se je migracijski tok nekoliko zaustavil, ne zato, ker je Evropska unija ustrezno ukrepala, temveč zato, ker smo ponovno vzpostavili nadzor na mejah. Šengenski sistem bi morali začasno ustaviti, dokler ne bomo zopet eh, vzpostavili ustreznih eh, kontrol in obladovali položaja. Dejstvo, je, da ne bi smeli dopustiti možnosti zaprositi za azil v eni državi članici Evropske unije, če prihajate iz druge države. Hvala lepa. Naslednja je Natalie Grisbeck ste nekoliko neodločni. Evropska komisija je sprejela ukrepe eh, ob pričetku begunske krize in po treh eh, svežnjih, po eh, ocenah, eh, po številnih eh, zasedanjih rezultatov še zmeraj ni. Eh, situacija je obupna, države članice vsak večer zagovarjajo to, kar ste obljubili zjutraj. Eh, zaščita zunanih meja, ohranitev eh, Schengna, solidarnost med državami eh, članicami. To so cilji, ki ste si jih zastavili. Bolj čas mineva, manj so države članice pripravljene sprejeti svojo odgovornost z izjemo Nemčije in pa Grčije. Na tisoče oseb medtem vsakodnevno izgubi življenje in na milijone oseb eh, mora zapustiti svojo državo eh, zaradi eh, vojne. Na ta način spodkopavamo vrednote, ki predstavljajo temelje Evropske unije. Torej, mogoče bi morali postati bolj odločni in ustrajati pri izvedbi svojih načrtov. Naslednja govornica oziroma govornik je gospod Mazemus. V zadnjem letu smo videli, da v Evropski uniji obstajajo določene države članice, ki ne želijo prevzeti dela skupnega bremena. Obstajajo države, ki niso solidarne do drugih. Države, ki ne sodelujejo pri razreševanju vse evropskih težav, med drugim tistih povezanih z migranti in begunci. Treba je preprečiti take sebične in pa nacionalistične politike, sicer bodo dolgoročni rezultati za vse nas katastrofalni. Pozdravljam zaveze sveta, da prepriča Turčijo naj vrača tiste, ki nezakonito prihajajo. Pozdravljamo tudi ustreznost eh, oziroma zagotavljanje ustrezne finančne podpore in pa humanitarno pomoč vsem, ki jo potrebujemo. Pozdravljam premestitev eh, pribežnikov med različnimi državami članicami, ampak vse to je treba uresničiti. Naslednja govornica je gospa Valero. Hvala lepa zaskrbljenost gledam na prihodnost eh, Schengna in tudi Evropske unije. Če bodo države druga za drugo ponovno vzpostavljene lastne kontrole in nadzor na mejah, je sistem ogrožen. Na švedskem, na danskem, je naša naloga ta, da zagotovimo, da bo ta nadzor čim krajši. Vsi moramo prevzeti odgovornost, eh, kar pa v tem trenutku ne drži za vse države članice. Eh, to, da se ponovno spostavlja nadzor na mejah, je zame izjemno tragično. Pošiljanje tistih nazaj, ki ne potrebujejo zaščite, to je spremljivo, pa vendarle um, mnogi v Evropi uh, živijo leta in leta, pa bi jih bili morali že zdavnaj um, poslati iz Evropske unije. To, da se vrača ljudi v Afganistan, v Irak in druge podobne države, pa je izjemno problematično. Gospod Maruši? pani predsednica proszę państwa hvala lepa vsi včasih izgubimo potrpljenje vsi vemo da če želimo zagotoviti dolgotrajno zdravje za vse, da moramo odpraviti vzroke bolezni. In to velja tudi v danem primeru. Če bomo odpravljali samo posledice, bomo uničili Evropsko unijo. Če nam je res mar za Schengen in za Evropsko unijo, potem moramo opredeliti, kaj Evropa je in kaj Evropa ni. Zapreti moramo meje, začeti se moramo boliti proti vdoru te ogromne infekcije, ne smemo sprejeti bolezni, ki nas napada, ker nas bo sicer uničila. Zagotoviti moramo, da bomo ostali uh, eh, zdravi. Turčiji smo obljubili nekaj milijard evrov, obenem pa se nismo sposobni sami zaščititi in zapreti svoje meje. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, najprej najlepša hvala za eh, pregled situacije eh, na področju upravljanja migracij sledim eh, agendi Junkarja že od začetka njegovega mandata, ampak ni bilo pravih premikov ne znotraj, ne eh, izven Evropske unije. Najprej žarišne točke. Vemo, da jih 11 ne deluje. Katere so glavne ovire, ki onemogočajo hitrejši napredek? Če gre za eh, politične ovire ali potem potrebujemo še več časa za sprejem odločitev na nacionalni ravni potrebno je storiti eh, to, kar je, nujna, kar je nujno danes, ne da to predstavljamo na jutri. Potem eh, pilotni eh, centr, ki naj bi bil vzpostavljen, eh, tukaj gre za pomembno dimenzijo naše eh, migracijske politike. Sodelovati moramo s tretjimi državami, še prav posebej v eh, Afriki, gre za eh, centr v Nigru. Um,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 se bomo osredotočali eh, zgolj eh, na trete države, potem se eh, ne bomo uspešno soočili situacijo znotraj Evropske unije. Vračanje, v katere države in kdaj? Libanon in Jordanija, to sta dve države, ki jo moramo podpirati še naprej. Ti dve državi sta ključnega pomena za upravljanje migracij. Bolj kot kdajkoli prej je sodelovanje s tema državama pomembno in obljube se morajo spremeniti v konkretno finančno podporo cenimo trud komisije ampak grška in turška rešitev bosta kmalu pokazali svoje omejitve potrebujemo močno evropsko rešitev, zato da bomo znova obvladali položaj, zato da bomo zaščitili Schengen in da bomo zaščitili tudi begunce v skladu z evropskimi vrednotami. Obenem pa potrebujemo resnične evropske meje, ne obkrožene z bodečo žico, temveč potrebujemo nov koncept obmejnega sistema. Gre lahko za napredno infrastrukturo, z ustrezno informacijsko in pa logistično eh, podporo in zmogljivostmi. Lahko je to nadzor na mejah, s katerim bomo upravljali in obvladovali migranski tok v skladu z evropskimi standardi. Vse to je treba organizirati, spodbujati in hkrati tudi financirati kot strateške javne naložbe. Te so potrebne za to, da bo Evropa lahko pripravljena za 21. stoletje in da bo lahko organizirala svoje odnose v bolj pozitivnem duhu. Naslednja govornica je gospa von Štork. Ena minuta. Hvala lepa. Rada bi omenila osredno zadevo glede evropske agende in pa mehanizma premestitve milijone ljudi prihaja v Evropo. Naš eh, minister za razvoj govori o tem, da naj bi 8 do 10 milijonov ljudi prihajalo oziroma so že na poti in da prihajajo iz bližnjega vzhoda kot tudi iz Afrike. Kaj je osnovni problem? Evropska unija že mesece govori o premestitvi 160 tisoč ljudi iz um, Italije in pa Grčije zelo majhen delež eh, jih je bilo res premeščenih. Eh, če bomo delali po takem tempu, jih bomo premestili v naslednjih 50 letih, ampak 160 tisoč je mala številka, govorimo pa o milijonih ljudi teh ljudi ne moremo vseh obdržati pri nas. Pomagati jim moramo na kraju samem, torej v njihovih državah in to zdaj takoj. Najlepša hvala. Gospod, gospa Albion Guzman je naslednja na vrsti. Najlepša hvala. Migracijska politika Evropske unije eh, se razvija v skladu z gospodarsko situacijo v posameznih državah članicah. Pri tem eh, Evropska unija ne upošteva eh, spoštovanja človekovih pravic. Nezakonite begunce naj bi zaustavili, zaprli, dobili naj ne bi nobene pomoči. Včasih jih zavrnemo že kar na meji po vojni v Afganistanu in Iraku se je begunce zlorabljalo. Ti begunci so bili označeni za uh, ekonomske migrante in uh, ti naj ne bi imeli pravice vstopa v Evropsko unijo. Zdaj naj bi eh, na mejah zavrnili vse begunce ali pa jih namestili v nezakonitih begunskih taboriščih, kot je Kali. Potrebno se je zavedati, da so begunci tudi rezultat eh, agresivne politike Evropske unije. Gospod Maragal. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Najprej naj poudarim, eh, da je potrebno spremeniti begunsko situacijo. Begunce je eh, potrebno premestiti znotraj Evropske unije, potrebno je poskrbeti za vračanje in tako naprej. Dobro. Eh, še naprej eh, se gibljemo znotraj meja Dublinske uredbe. Ampak obdelave, ustrezne obdelave prošen več ni. Grčija bo eh, gospodarsko in družbeno uničena, ne bo več mogla izpolnjevati svojih evropskih zavez in številne eh, evropske države teh zavez že tako ali tako ne izpolnjujejo. Eh, balkanska pot je bila zaprta in ženske in otroci umirajo v bližini grškega otoka Lesbos. Torej, nacionalni egoizmi nas vodijo v uničenje Evropske unije. Najlepša hvala. Če vam zmanjka časa, tudi če govorite hitreje, ne boste uspeli podati svojega uh, sporočila. Gospa uh, Atkinson eh, je naslednja na vrsti. Šest milijard evrov naj bi dali uh, Turčiji. Turčija je zahtevala 20 milijard. Uh, nekaj minut potem, ko so dosegli sporazum, so zaprli časopis Zaman eh, in eh, Merklova je skušala pomoriti situacijo zato, da na volitvah eh, ne bi zmagala stranka alternativa za Nemčijo, ne posluša svojih državljanov. 75 milijonov Turkov naj bi sedaj dobilo možnost stopa v Evropsko unijo brez vizuma. Združeno kraljestvo že uplačuje eh, velika sredstva za humanitarno pomoč eh, Evropske unije. Ali naj, bi jih, eh, ali naj bi sedaj plačevali še več? Ne. E, mislim, da nas ne morete imeti za norca in zaradi tega bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Gospodje Zdemera, najlepša hvala. Številke so uh, zelo uh, pomembne, ampak eh, tukaj gre za ljudi. Srečujemo se z uh, veliko humanitarno krizo. Čas je, da naredimo konec enostranskim ukrepom in pa enostranskemu zapiranju meja. Potrebujemo skupne ukrepe in eh, izkazati moramo solidarnost. Le na ta način bomo lahko našli ustrezne rešitve. Ponovno moramo vzpostaviti in zaščititi Schengen, zagotoviti moramo boljši nadzor na eh, zunanjih mejah in eh, podpiram nujne ukrepe, ki jih je sprejela Evropska komisija, pa tudi instrument humanitarne pomoči za Grčijo. Poleg tega se strinjam eh, tudi eh, z sredstvi, ki so bila obljubljena za oba druga sklada. Turčija. Turčija je zelo težavno vprašanje, ampak eh, za Turčijo moramo sodelovati. Zakaj? Če želimo izboljšati humanitarno situacijo beguncev v Turčiji, pa tudi v Siriji, potrebujemo Turčijo zato da bo zavrla eh, pretok eh, prebežnikov eh, čez meje, še prav posebej tistih, ki si ne zaslužijo mednarodne zaščite. Prevzeti moramo svoje notranje in pa zunanje odgovornosti. Imamo žariščne točke, sprejeli smo dogovor o premestitvi beguncev, sedaj je čas, da te odločitve tudi uresničimo. Spoštovati moramo resolucijo 22 1962. Poleg tega pa moramo spoštovati tudi Ženevsko konvencijo. Ti eh, dve eh, delovni skupini eh, morata delovati na verodostojen način. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Jotova. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Še naprej vas bom podpirala pri rešitvi krize, ampak eh, moram eh, poudariti, eh, da nimam ravno velikega upanja po prejšnji razpravi. Vloga Evropske unije temeli na dveh stebrih, namreč reševanje, na reševanju konfliktov in pa na upravljanju kriz. Trenutno se osredotočamo zgolj na drugi steber. Ali imamo celovit pristop k migracijam? Ne zadnji predlogi Evropske komisije se osredotočajo na regionalizacijo eh, v upravljanju eh, migranskih tokov. Kaj se dogaja v Grčiji? Tam se je razvila nova izredna situacija. Poleg tega pa imamo dvojne standarde. Vsi vaši predlogi se osredotočajo na ohranitev Schengena. Torej, eh, Schengen je temeljni cilj, kaj pa druge meje? Eh, te bodo postale velika begunska taborišča in Evropa zaradi tega ne bo nič varnejša. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Uzedovski za minuto. Gospod eh, predsedujoč, Gospa predsedujoča, eh, dame in gospodje, čas je, eh, da obrnemo hrbet egoizmu in da se posvetimo realistični situaciji. Eh, politika odprtih vrat in prevzem odgovornosti, to je ključnega pomena. Zunanje meje Evropske unije je potrebno ustrezno zavarovati, hkrati pa veliko pričakujemo tudi od Grčije. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo sporazumi tudi uresničeni. Zagotoviti je potrebno humanitarno pomoč vsem beguncem, tako kristjanom, kakor tudi vsem, eh, ki imajo drugačno versko prepričanje. Eh, poleg tega pa se moramo osredotočiti na situacijo na Bližnem vzhodu. Ne moremo preprosto uresničevati eh, sprejetih eh, dogovorov, eh, če ljudje temu nasprotujejo. Ne moremo preseljevati beguncev proti njihovi volji. Najlepša hvala. Gospa Sakorafa je naslednja na vrsti za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča poraz eh, evropskih eh, voditeljev je moč razbrati iz eh, zaključkov sveta. Težavna pogajanja imamo za sabo z Turčijo, so zapisali in v tem dogovoru so bile kršene temelje človekove pravice. Turčija je med drugim bombardirala tudi državljane Sirije in sedaj naj bi eh, Evropa Turčiji nakazala 3 milijarde evrov. Eh, to je zares velika sramota. Eh, sramota je, da se o tem sploh pogovarjamo, še posebej o tej izmenjavi, namreč, da Evropska unija prevzame enega begunca za enega vrnjenega prebežnika. To je zares velika sramota. In pri tem smo pozabili na vprašanje azila. Nemčija, Avstrija in pa Grčija eh, bodo zaradi tega trpela in to bo imelo daljnosežne posledice. Najlepša hvala, gospod Rebega. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. osredotočiti se moramo na načelo solidarnosti v skladu z členom 80. Pripraviti moramo konkretne predloge na to temo. E, akcijski načrt naj bi zagotovil varnost e, Evropske unije, zato je zelo pomembno za Evropsko komisijo, da se osredotoči na razvoj e, nove begunske politike, nove azilne politike, poleg tega pa mora poskrbeti za revizijo uh, Dublinske uredbe. To je ključnega pomena. O tem se govori na vsakem uh, zasedanju Evropskega sveta, ampak rezultatov ni. Čas je za konkretna dejanja. Doslej se ni nič zgodilo in vsi čutimo posledice tega zavlačevanja. Ampak. Uh, Paradoksno je, da ta letargija uh, Eh, predstavlja resničnost v celotni Evropi. Najlepša hvala, gospod Zver je naslednji na vrsti za minuto in pol. Spoštovani, podpiram sklepe izrednega vrha, predvsem zaradi tega, ker je pogled izgleda. Je, ko bi rekli, da je kupila, kar potrebuje, prvič zagotovilo, da se končno zami migrantski val, ki je pljuskal po tako imenovani balkanski poti naprej in drugič, da se kmalu ponovno vzpostavi stoprocenten schengenski režim. cena za ta dogovor je visoka še posebej če turčija ne bo verodostojni partner. če bo tudi naslednji redni vrh prinesel dogovor o konkretnih zavezah držav članic se bodo stvari postopoma normalizirale do takrat pa se bodo nekatere evropske države še naprej soočale z izjemnim stanjem ki so jih povzročili nezakoniti migranti včeraj turčiji nismo zagotovili le precej dodatnega denarja in druge pomoči ampak smo ji na močno odprli vrata pri njenem vključevanju v evropsko unijo čeprav to nima ničesar opraviti z migrantsko krizo. turška politika je začutila stisko evropske unije in jo izsiljevala begunsko krizo izkorišča za izboljšanje svojega pogajalskega položaja to ni verodostojno in tako se partner ne obnaša to bremenita dogovor in njegovo verodostojnost in iskrenost in postavlja pod vprašaj prihodnje sodelovanje med evropsko unijo in turčijo. ko me je novinar danes vprašal kaj pa človekove pravice in svoboščine beguncev vas v tej zgodbi ne zanimajo sem mu odgovoril da me in da se lahko ščitijo le v urejenih okoljih ki se vzpostavljajo šele sedaj po včerajšnjem vrhu. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti, gospa Šlajn. Najlepša hvala. Eh, migracijska kriza bo vplivala na prihodnost Evropske unije. Eh, od našega odziva bo odvisno, kako bodo na nas gledale prihodne generacije. Ampak eh, zasedanje Evropskega sveta se zaključujejo brez vsakih pravih odločitev. 80 odstotkov prošen za azil je bilo obravnavanih v Evropski uniji. Če bi vsak opravil svojo nalogo, potem eh, bi se lahko s temi številkami uspešno soočili. Ampak tega ne počnejo vse države članice. Eh, Grčija in Italija si vsaj prizadevata države eh, članice ne bi bile izpostavljene na milost in nemilost Turčiji, če bi eh, našle celovit pristop eh, in pa ustrezne rešitve. Danes govorimo o Evropski agendi za migracije. Kako je mogoče, da je bilo premeščenih le nekaj sto beguncev na mesto, da bi jih bilo premeščenih 160 tisoč, kot je bilo obljubljeno? Eh, sama sem eh, bila eh, na Siciliji, kjer ljudje ustajajo ujeti tedne in mesece brez čevljev in osnovnih potrebščin. Potrebujemo jasno perspektivo za te osebe sistem eh, žariščnih eh, točk eh, ne deluje. Zaradi tega, ker ta sistem postavljamo v okvir Dublinske uredbe, potrebujemo stalen sistem in pa okrepitev EASA. To pričakujemo od Evropske komisije in le v tem pogledu smo pripravljeni sodelovati z Evropsko komisijo. Nismo pa pripravljeni na kozmetične popravke. Najlepša hvala. Najlepša hvala tolmači so vam le eh, s težavo sledili. Govorili ste prehitro. In uh, zato vaše sporočilo tudi ni bilo jasno. Naslednje na vrsti je gospod Silkiotis. Evropska enota si je apetihena, da je hristi in prosvigi krizi, ki se ne hizi. Evropski uniji je spodletelo eh, pri upravljanju begunske krize. Še naprej sprejema nepravilne odločitve, ki so v nasprotju z evropskim in pa mednarodnim pravom in s človekovimi pravicami beguncev. Koliko beguncev še mora umreti, eh, preden eh, bomo slišali uh, ustrezne odgovore strani Evropske unije in koliko časa je še potrebnega, da bi utišali neprimerne izjave višegrajske skupine. Eh, svet sedaj razpravlja o uh, eh, nesprejeljivem izseljevanju Turčije, zato da bi se države članice lahko uh, odrekle svoji odgovornosti. Evropska unija je odgovorna za uničenje države, iz katere ti begunci prihajajo. Zapiranje balkanske poti, NATO v Egejskem morju in Frontex uničujejo solidarnost Evropske unije. Naredimo konec eh, tem eh, barbarskim dejanjem, spostavimo zakonite poti vstopa v Evropsko unijo, spostavimo pravičen sistem premestitve beguncev. Eh, na to krizo se moramo odzvati z okrepljeno solidarnostjo. Najlepša hvala, naslednje vrste gospod Buonanno. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, čas eh, mineva, ampak pravite, da naj govorimo počasi. Na voljo imamo samo minuto. Kako naj torej podamo, podamo svoje sporočilo? Nekoliko težko je to? Ali imam prav? No, ampak eh, sedaj sem že zapravil kar nekaj časa in zato moram govoriti hitreje. samo opozorila sem govornico, da eh, je govorila prehitro. Zelo težko eh, je uporabiti učinkovito eno minuto, ampak eh, vračam vam teh 15 sekund, ki ste jih že porobili. Najlepša hvala. Potem, ko sem poslušal današnjo razpravo, bi rad predstavil svoje izkušnje kot župan nekega italijanskega mesta. Takrat so uh, k nam prišli nezakoniti priseljenci, eh, ki so eh, bežali, eh, ampak ne pred vojno. Veliko je različnih situacij, zaradi katerih ljudje zapuščajo svoje domove in iščejo boljše življenje v Evropi. Evropska unija se je v preteklosti borila za svobodo. Danes eh, pa veliko ljudi beži pred vojno in prehaja v Evropo. Pomagati moramo ženskam in otrokom. Ampak zakaj eh, ne vrnemo eh, moške v njihovo domovino, tako da se bodo lahko borili za svojo državo, da bodo postavili stvari na pravo mesto? No, torej, pošljimo jih nazaj, pa se bodo borili za svoje ozemlje in za svojo svobodo. Eh, Najlepša hvala. Gospa Vozenberg, Brionidi je naslednja na vrsti. Najlepša hvala. Pri eh, včerajšnjem zasedanju eh, so se dolgo pogovarjali 2,5 milijona beguncev že imamo in več kot 20 tisoč eh, jih prispe vsak dan. Torej, kako eh, se naj odzovemo na to? Evropska unija mora sprejeti ustrezne odločitve, tudi ko gre za tiste države članice, ki ne želijo izpolniti svojih obvez in ne želijo sprejeti beguncev. Potrebno je poskrbeti tudi za premestitev neposredno iz eh, Turčije. Potrebno je torej bolj avtoritativno nastopiti v odnosu z tistimi državami, ki zapirajo svoje meje. Nezakonite eh, priseljence pa je potrebno takoj vrniti v Turčijo. Eh, to je v skladu z sporazumom o vračanju. Sedaj je potrebno pokazati solidarnost med evropskimi državami. Turčija kot zaveznica vedno zahteva nova sredstva in izkorišča eh, Evropsko unijo, hkrati pa krši temeljne človekove pravice in to je v nasprotju z evropskimi prepričanji. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Niedermüller. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne razpravljamo prvič eh, o tej eh, temi. Medtem pa se otroci migrantov igrajo v odpadkih na makedonski meji. Našo politiko zaznamuje populistična in desničarska politika. Eh, in ta politika meni, da lahko to situacijo rešimo z bodečimi žicami. Sedaj eh, se moramo pogovarjati eh, o ženskah in otrocih, ki ne morejo nadaljevati svoje poti. Govorimo o starših, eh, ki eh, so sprejeli najtežavnejšo odločitev v svojem življenju, ko so se odločili, da se odpravijo eh, na pot v Evropo in si poiščejo boljše življenje. Gre za tisoče mil in za skrb za otroke v upanju, da bodo našli boljše življenje v ciljni državi zaprte meje. To je velika sramota. E, gre za kršitev evropskega humanizma in pa človekovih pravic. E, ni potrebno zaščititi e, beguncev, ampak je potrebno zaščititi Evropsko unijo pred egoistično politiko posameznikov, ki jim je mar le za lastno kariero. To je potrebno povdariti tukaj v Evropskem parlamentu in hkrati je to potrebno tudi jasno povedati v Evropski uniji ne potrebujemo države, ki ne spoštuje temeljnih evropskih politik. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Huntis za uh, minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod podpredsednik, predstavili ste zaključke Evropskega sveta in ti jasno kažejo, da eh, so evropski voditelji ostali povsem pasivni v odnosu z Turčijo. Turčija pa izrablja trenutno situacijo za to, da se izogne spoštovanju eh, prava in pa človekovih pravic. Torej, eh, ta dogovor o izmenjavi eden za enega, tukaj gre za neke vrste pristop oko za oko. Gospod podpredsednik, za Grčijo eh, se sedaj eh, trdo pogajate tudi o delnem odpisu dolga. Mogoče je cena za to, da bomo postali eh, trajna žariščna točka. Poleg proračunske krize bomo imeli še begunsko krizo. Ta, pres, ta pristop predstavlja kršitev pravic beguncev. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Gal. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, gospod eh, podpredsednik, spoštovani poslanci. Eh, veliko je bilo besed, zelo malo pa konkretnih dejanj. Ta evropska nesposobnost destabilizira celotno Evropsko unijo, pa tudi Zahodni Balkan. Čas je, da naredimo konec eh, temu nenadzorovanemu eh, pritoku beguncev. Čas je eh, za konkretna dejanja in upravičena so vsa dejanja, ki bodo prispevala k normalizaciji situacije. Govorimo o begunski krizi, pri tem pa vemo, da je le majhen odstotek teh oseb zares beguncev. Le malo jih je prosilcev za azil velika eh, večina pa ni beguncev v skladu z eh, mednarodnim pravom. Gre le za nezakonite ekonomske priseljence, ki iščejo boljše življenje ali pa eh, boljšo zaposlitev. Zato na kocko postavljajo lastna življenja in tudi življenja svojih otrok. Ni nam treba sprejeti vseh teh migrantov. Evropska unija mora dokazati, da lahko uspešno reši te probleme da lahko zaščiti zunanje meje. Potrebujemo jasna sporočila in jasna dejanja. Ne smemo več zapravljati časa. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kjenge. Grazie, Najlepša hvala, gospod komisar. Na temo begunske krize je bilo podanih že veliko predlogov. Veliko predlogov je sprejel tudi že Evropski parlament, pa tudi Evropski svet. Drugi predlogi so v pripravi. In vsi smo odgovorni za to, da poskrbimo za revizijo eh, dublinskega sistema, eh, ki je netrajnosten. Namreč eh, zahteva, da se prošnja za azil obravnava v prvi državi prihoda. Rešitev je le v spoštovanju solidarnosti človekovih pravic in v spoštovanju mednarodnega prava. Humanitarni odziv je le del te strategije, strategije, ki temelji na globalnem pristopu, ki ga Evropski parlament že kar nekaj časa zahteva, že kar nekaj mesecev. Eh, če ne bomo imeli ustrezne vizije v Evropski uniji, bomo postali žrtve neustrezne politike brez primere. Zaključila bom z eh, besedami, ki jih je danes izrekel eh, visoki predstavnik za begunce. Čas je, da spoštujete vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Hvala lepa. Gospa Kozlovska Rajvič, naslednja na vrsti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje, gospod komisar. Še enkrat bi rada upozorila na to, kar je povedal gospod Tusk. Dejal je, ekonomski migranti naj ne prihajajo v Evropo. V zadnjih letih se je pokazalo, da ni mogoče rešiti sveta s tem, eh, da vse migrante sprejmemo v Evropo. Rešitev begunske krize je v usrednji eh, zunanji politiki eh, za Afriko, za bližnji vzhod. Zagotoviti moramo, da se bodo lahko migranti tudi vrnili v svoje domovine. Eh, in da bomo zares lahko sprejeli eh, vojne begunce. Potrebno je spremeniti poudareke v zunanji politiki. Poleg tega si moramo ogledati tudi dejanske stroške, eh, ki se pojavljajo zaradi begunske krize. Namreč ta dogovor z Turčijo eh, bo zahteval veliko sredstev, ne bo pa rešil eh, konkretnega problema. Potrebno je izboljšati nadzor, eh, da bomo lahko zagotovili varnost in učinkovito humanitarno pomoč. Če zagotavljamo pomoč, potrebujemo tudi zanesljive podatke, zato je nadzor nujno potreben. Le na ta način bomo lahko izpolnili svoje naloge in se uspešno soočili z situacijo. Naslednji je gospod Kirkos. Hvala, gospa predsedujoča. V Evropskem parlamentu smo se vedno zauzemali za zakonito priseljevanje, za zagotavljanje varnosti prišlekom. Sedaj pa smo se začeli pogajati o eh, sporazumu o vračanju za Turčijo in eh, o premestitvi migrantov iz Grčije v Turčijo. In še za celo vrsto drugih stvari smo se dogovorili, torej rešitvi se približujemo, ampak po kakšni ceni. Cena je dejstvo, da pozabljamo na načela človekovih pravic, da si pred njimi zapiramo oči. E, če hočemo bolj globoko politično integracijo v Evropi, potem je to previsoka cena. Gospod Juncker je rekel, da je sedaj zadnja priložnost za rešitev. Zato me zanima, kaj vsi v komisiji menijo o tem. Gospa Morano, naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Evropska unija zagotovo ni odgovorna za eh, begunsko krizo, s katero se soočamo v Evropski uniji. Ima pa nedosledno politiko in eh, nedosledna sporočila in s tem je prispevala k nezakonitemu priseljevanju v Evropo. Eh, politika eh, kvot eh, je še pospešila prihod migrantov v Evropo. To, kar se dogaja, je neverjetno. Francoska vlada je podrla džunglo v Kalejo zato, da bi se bega, begunci vrnili v francoske vasi. 25 odstotkov eh, teh eh, beguncev, ki so jih premestili v francoske vasi, eh, je izginilo. Poleg tega je veliko večino migrantov tudi težko identificirati. Ne vemo, iz katerih držav prihajajo. Prišli so v Evropsko unijo, zato ker želijo boljšo prihodnost, mi pa smo jim lagali. To je politika Evropske unije danes. Potrebujemo odločno in trdno politiko in potrebujemo jasna sporočila. Potrebujemo politiko vračanja, ki je nimamo, kajti eh, politika za eh, upravljanje migracij je povsem neustrezna. Na vrsti je sedaj gospod Zdjehovski. Hvala, gospa predsedajoča. Gospod podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Preden se je začela zima lansko leto, smo večinoma mislili, da bo zaradi slabih vremenskih pogojev se zaustavil ali vsaj zmanjšal migracijski tok. To se ni zgodilo. Sedaj se v Evropi soočamo še z večjo katastrofo kot lansko leto, na začetku leta. Več problemov smo ugotovili imamo, kot smo jih eh, bili pričakovali. Sam ugotavljam, da Grčija toka migrantov in eh, priseljencev ne obvladuje in situacija na grško-makedonski meji je neznosna. Če se to ne bo hitro spremenilo, Grčija ne bo več mogla Eh, varovati šengenskega območja. In če se bo to zgodilo, nam nobeni programi ne bodo pomagali. Začnimo govoriti o konkretnih ukrepih, o našem delu, o sodelovanju z balkanskimi državami, partnerstvu z Turčijo, o ustanovitvi skupne evropske obmejne in obaljne straže. To so tisti inštrumenti, s katerimi bomo morda prišli do prave rešitve hvala lepa gospa predsedujoča že eh, stotič se ukvarjamo z temo migracij v tej dvorani govorimo o nujnih zadevah želim si da bi enkrat eh, za vsele zaključili eh, zgolj za izmenjavo praznih besed in da bi končno govorili o konkretni situaciji. Dublin 3 eh, predstavlja pravo anomalijo v sistemu sprejema eh, migrantov. Eh, danes je situacija akutna v Grčiji, včeraj je bila v Italiji, jutri bo morda v Španiji. Do 31. marca naj bi Evropska komisija predstavila spremembo Dublinske uredbe 3. Upam, da boste ta rok spoštovali in predvsem upam, da bodo eh, države članice v eh, svetu eh, delovale dosledno in ne tako kot v preteklosti. Ledam. Hvala, naslednja govornica je gospa Koraca Bel. Hvala, predsedujoča. Zaprte meje in politika kvot pomeni samo prelaganje težave iz ene države na drugo vendar moramo sodelovati, eh, če hočemo obvladati nenadzorovani pritok ljudi na naših mejah. Moramo registrirati na človeku primeren način vse došleke in moramo ponovno vzpostaviti šengensko območje. Sodelovanje s Turčijo je tukaj bistvenega pomena. Strinjam se z načrtom za sodelovanje z uh, Turčijo. Celo vrsto uh, sosednjim državam moramo tudi finančno pomagati. E, sem za boj proti tihotapcem na, v sredozemlju. Vse države članice bi morale povečati svoje kvote in pospešiti svoj postopek v okviru Visokega komisarjata Združenih narodov. E, premestitev e, Dublin, vse to je treba začeti resnično uvajati v prakso. Če, namesto da se prepiramo, moramo kot evropejci začeti drugače govoriti. E, migranti niso ne nevarnost, ne breme, temveč gre za otroke in ženske, ki potrebujejo zaščito. Hvala, zadnji govornik bo gospod Plenković. Hvala, predsedujoča. Spoštovani podpredsednik komisije, gospod Timmermans, hvala za pregled, ki ste ga naredili, ko gre za izvajanje Evropske agende za migracije. V zadnjih desetih mesecih je okoli 800 tisoč ljudi vstopilo v Evropsko unijo, od tega samo 120 tisoč letos. Naša glavna naloga je, da poskušamo obvladati priliv, prihod ljudi, ki bežijo zaradi ogroženih eh, življenj. Treba jih je sprejeti na solidaren, na človeški način in seveda tudi na solidaren način. Zato se strinjam z vašo pobudo, da revidiramo v Dublin uredbo, da zaščiti, zaščitimo evropski pravni red in da sodelujemo, tako kot smo pokazali včeraj, namreč, da nam Turčija pomaga pri boju proti tihotapcem v sredozemlju. Istočasno pa moramo seveda pomagati beguncem zlasti v tej katastrofalni situaciji na grško-makedonski mej, kar bo seveda imelo vpliv na vzhodno sredozemsko in balkansko pot. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi. 17 prošen sem dobila v okviru postopka proste razprave. Žal vseh ne bom mogla upoštevati, kaj ti zamujemo že. In pet dodatnih razprav nas še čaka danes popovdne in zvečer. Gospa Šojdrova bo prva govornica. Okay, she's not here. Gospe Šojtrove ni, torej gospa Birkulen je naslednja, ki bo dobila besedo. Arvoisa puhemies, olen erittäin huolestunut. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem zaskrbljena s pričo situacije v zvezi s Schengenom. Včeraj je prišlo do dogovora z Turčijo, ki je pomemben, ampak nerealno bi bilo razmišljati, da bo Turčija našo migransko krizo rešila sami moramo obvladovati in nadzirati naše zunanje meje. Gre za vzpostavljanje spremnih centrov, žariščnih točk, registracijskih uradov. Treba je enakopravno porazdeliti migrante med države članice. Na desetine sklepov in priporočil smo že sprejeli, ampak Do česa so prišli? Do tega, da države članice ne zaupajo ena drugi in da ponovno vzpostavljajo nadzor nad svojimi mejami. Gre za ukrepe sedaj, ki jih eh, komisija predlaga, da bi izboljšali situacijo, ampak te je treba začeti resnično tudi izvajati, da bomo ponovno vzpostavili šengenski sistem in zagotovili varno in prosto gibanje ljudi. Gospa Gomeš. Moja domovina kaže eh, in dokazuje, da solidarnost ni prazna beseda, temveč, eh, da jo je treba v tej eksistenčni krizi Evropske unije začeti tudi izvajati. 64 eh, beguncev smo sprejeli v Portugals, na portugalskem s pomočjo EASA, iz eh, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije in iz nekaterih drugih delov Evropske unije. Ta teden bomo eh, sprejeli še nekaj dodatnih beguncev, zato ker se je pozitivno na prošnje odzvala naša vlada. Kaj pa vlade? Zakaj komisija in svet eh, kaznjujejo Portugalsko, ker ni izpolnila do zadnje decimalke svojih finančnih eh, zavez. Istočasno pa se ne zoprstavi Turčiji, ki eh, tepta človekove pravice, muči ženske in tako naprej. Ali se bomo res pustili izsiljevati, kar se je včeraj zgodilo na tem eh, sestanku na vrhu? Erdogan nas izsiljuje. Hvala, gospod Erčuk. Hvala, komisarja. Evropska unija se je znašla v kritičnem položaju. Veliko držav članic enostavno ne želi prevzeti svoje odgovornosti. Nekaj mesecev še daj že govorimo o skupnih uh, ukrepih, ampak eh, dogovorov potem, ko smo jih sprejeli, ne spoštujemo. Komisija je namenila 700 tisoč evrov v obliki humanitarne pomoči za reševanje migranske krize. No, to je pomembno zagotoviti eh, Grčiji in zahodno-balkanskim državam. Tudi akcijski načrt s Turčijo mora imeti svojo pomembno vlogo. Treba je tudi obmejne in eh, eh, obmorske straže okrepiti moja država Bolgarija naj bi postala neka vrsta tamponska cona za te begunce, ampak eh, mislim, da je treba bolj uspešno vzpostaviti dejanski eh, azilni sistem. Gospod Ferreira. Hvala. Prejšnji teden je bil predsednik sveta v Grčiji njegove izjave in današnje izjave v zvezi z obvladovanjem eh, in upravljanjem toka migrantov kažejo na nečloveški način obravnavanja eh, pribežnikov, ki jih sedaj vlač, vračamo tja, kjer nimajo osnovnih pogojev za preživetje. In sedaj jih bomo izgnali, pa naj so krivi ali ne. Ta dogovor s Turčijo pomeni kršitev mednarodnih konvencij, mednarodnega eh, prava na celi vrsti področji. Mislim, da sedaj, ko bomo vračali te ljudi, ki iščejo boljše življenje v Evropi, naredili še večje eh, kriminalno dejanje kot eh, tisti, ki so jih pripeljali k nam. Eh, Evropa se je znašla, znašla v takšni krizi, v kateri je pokazala svoj pravi obraz. Hvala, gospod Šoltes. Hvala za besedo. Eh, gospod komisar, našteli ste eh, nekaj ukrepov eh, za izvrševanje načrta za v tem primeru in kot zadnjega našteli kot ukrep premestitev, dogovor o premestitvi beguncev. Mislim, da bi to mogel biti prvi dogovor med državami članicami in kot predpogoj pred vsemi ostalimi ukrepi tudi pred eh, zaprtjem ali pa omejevanjem vstopa v eh, mejo. Eh, namesto našega dogovora in torej solidarnosti med državami članicami smo našli podizvajalca to je turčijo ki smo ji seveda pripravljeni plačati veliko na koncu šest milijard in poleg tega seveda pa še ogromno odpustkov kar se tiče kršenja človekovih pravic svobode medijev in ostalega in pravzaprav iz zgodovine vemo da je turčija trgovec z zelo eh, mnogimi talenti pri trgovanju zato seveda to ne more biti dolgoročna rešitev in odgovor na to kako rešiti ta vprašanja moramo najti med sabo in znotraj držav članic. Hvala. Ta razprava je že druga razprava danes o migracijskih tokovih. Danes dopodne smo prisluhnili eh, gospodu Grandiju, ampak nihče, ne on, ne podpredsednik Timmermans nista omenila najbolj pomembnega dejstva, ki ga moramo si priznati. Gre za dinamično rast nezakonitega priseljevanja v Evropo za tisoč odstotkov. Deset tisoč nezakonitih priseljencev je prišlo samo v prvem mesecu letošnjega leta v Evropo. Ti ljudje so izpostavljeni celi vrsti nevarnosti. Slišimo različne izjave o tem, da se bo odprla balkanska eh, pot za migrante, ampak eh, to zveni kot, da jih spodbujamo, da prihajajo v Evropo in to je neodgovorno, kar zadeva te osebe. Tisti, ki tako govorijo, morajo vedeti, kakšne so posledice njihovega govoričenja. Gospod Tedejus. Gospoda Timerman sem bi vprašal tole. Vprašali ste nas v svoji predstavitvi, ali se Evropska unija sploh želi soočiti s pritokom eh, beguncev. Rekli ste, da Grčija ne varuje zunanih meja. Vprašajte soseda Avramopolusa, ki je bil nekoč obramni minister v Grčiji, kako varujemo zunanje meje in ali je grška vlada sploh kdaj Eh, to pričakovala in zahtevala, da bomo naredili. Vsekakor eh, smo se dogovorili, da tisti, ki jih nezakonito eh, pošiljate v Grčijo, bodo morali biti predmet vračanja v izvorne države. Dublinsko uredbo boste sedaj zlorabili za to, da naša država, ki, lepa država, postane eh, največji krivec. Ne vem, zakaj se sedaj resnično osredotočamo samo na Turčijo in iščemo rešitve skupaj z njo. Mislim, da moramo se zavedati, da če pročimo, prosimo Turčijo, da bo branila zunanje meje Evropske unije, smo pravzaprav dali lisici čuvati kokoši. Grazie, presidente najlepša hvala gospa predsedujoča zahvaljujem se komisarju za današnjo predstavitev za nove zakonodajne predloge in eh, jaz eh, zagotovo podpiram da se soočimo z begunsko krizo razlikovati moramo med migranti zagotoviti moramo mednarodno zaščito beguncem ekonomskih migrantov pa več ne moremo sprejemati predsednik eh, tusk je podal jasno izjavo v zvezi s tem pretekli teden Eh, ekonomske migrante je pozval, eh, da se več ne odpravljajo na nevarno pot, kajti ne moremo jih sprejeti. Potrebno je najti diplomatsko rešitev za različne krize, eh, še prav posebej za krizo v Siriji in pa Libiji. Ne moremo podcenjevati podatke naših obveščevalnih služb. Te pravijo, da bi se lahko med migranti nahajali tudi teroristi, ki izkoriščajo balkansko pot bolje moramo uporabiti uh, agencije, ki jih že imamo, uh, Europol in Eurojust, uh, eh, naprimer. Potrebno je poskrbeti za boljšo izmenjavo podatkov med državami članicami. One, time, no in še gospod Lopez Akila. Gracias, Hvala lepa, gospod komisar. No, jaz sem, um, sem že izrazil nestrinjanje in nepodporo državljanov glede sklepov, ki so bili sprejeti. Strategije sploh niso bile izvedene. Enostavno ni politične odločenosti in tudi ne solidarnosti. Rešitev zagotovo ni to, da eh, dajemo Turčiji podizvajalsko pogodbo zato, da bo za nas obvladovala in varovala naše meje. Gre za to, da enostavno Evropa daje obljube, ki jih ne more sprejeti. In tukaj imam v mislih eh, pristopna pogajanja s Turčijo. Skušamo dajati obljube, ki jih nikakor ne moremo izpolniti. Zagotoviti moramo, da bomo um, ohranili spoštovanje uh, človekovih pravic. Gospod Avramopolis. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, poslanke. Nasplošno bi dejal, da se vsi strinjamo z nekaterimi izjemami, z osnovnim pristopom glede reševanja sedanjega položaja. Včeraj je bil vrh potreben. To je bil potreben korak čeprav ni prinesel dokončne rešitve. Naslednji teden bo potekal še en vrh, ta bo še, pomemb, še bolj pomemben. Vsi moramo sedaj sprejeti odgovornosti. In vsi bodo morali odgovarjati za to, kar bodo storili. O čem se vsi strinjamo? Vsi se strinjamo o konkretni solidarnosti na različnih področjih, o tem so tudi govorili vodje včeraj. Solidarnost je osnova in glavni temelj eh, predlogov komisije. Trenutna kriza je katalizator usode Evropske unije. Naj vas še enkrat eh, spomnim. Vsi veste, da je Evropa zdaj tudi v čevljih Sizifa, kajti zmeraj znova potiska navzgor to breme, ampak to je potrebno. Evropa mora nadaljevati svojimi prizadevanji, kljub temu, da se breme veliko krat um, eh, povrne nazaj. Veliko krat slišimo populistično retoriko, poenostavljeno retoriko in to se odraža tudi v volivnih izidih v različnih državah članicah samo ekstremizmi, nacionalizmi in pa ksenofobija imajo od tega korist in to nikakor ni v prid Evropi. Naj še enkrat ponovim. Naše strategije ne bomo spreminjali, vse pozivamo k temu, da jo podprejo. Potrebujemo široke premestitve, potrebujemo tudi vračanje tistih, ki nimajo pravice in potrebe, da bi ostali znotraj naših meja. In za to so odgovorne vse države članice. Države članice nosijo skupaj s komisijo odgovornost. Odgovornost za to, da obvarujajo Schengen. Nekateri politiki ne razumejo simbolike in pa politične vrednosti Schengna. Kljub temu pa govorijo o ekonomskih posledicah odsotnosti in propada Schengna. Še enkrat bom ponovil, Schengen je nujen. Migracijski pritiski so tako veliki, da se z njimi ne more soočiti nobena država posebej. Potrebujemo podporo, potrebujemo dejavnosti eh, Frontexa, pa tudi hitro napredovanje predlogov glede obmejne in obaljne straže. Nihče ne more križem rok čakati, da se bodo stvari izboljšale same. Ne bodo se, če se ne bomo zmigali in če ne bomo začeli vsi konkretno delovati. UNHCR, torej komisar eh, OZN je danes eh, povedal, da je treba zaustaviti tihotapske dejavnosti tudi skupaj NATO z NATO. Slišali smo napoved vojne tihotapcem in zato, da bomo lahko obvladali globalno krizo, potrebujemo Turčijo. Ne smemo pozabiti, da je Turčija eden od ključnih igralcev na območju in pa partnerica Evropi pri naših prizadevanjih. Nikakor pa ne bomo delovali proti lastnim pravilom. To bomo pojasnili tudi v naslednjih dneh in sicer na naslednjem Evropskem svetu. Vračanje je mogoče samo ob polnem soglasju tako evropske kot mednarodne skupnosti. Dopolniti moramo tudi naše strategije. Premestitve in preselitve so prednostne. Ne? Vzpostaviti, zgraditi moramo zakonite možnosti za prihod tistih, ki resnično potrebujejo našo pomoč. Kmalo bomo razkrili in predstavili naše načrte. Strinjam se z vami, potrebujemo sistem, v katerem si bomo pošteno delili bremena, tudi ko gre za nezakonite migracije. Na področju mobilnosti je treba povedati, da ta v Evropi ne bo mogoča brez ustrezne migracijske politike. Potem sodelovanje s tretjimi državami je potrebno, koordinacija z gospodarskim sektorjem tudi. Potrebujemo tudi bolj usklajeno politiko integracije. To bo zaokrožilo našo sliko. Poslanci in poslanke, vaši, vaše pripombe, vaši, vaša mnenja so zame zelo koristna. Resno jih bomo preučili in upoštevali v prihodnem razvoju. V tej hiši se je konec konca urodila naša politika in v tem zboru bomo našo politiko v imenu evropskih vrednot tudi branili, v imenu evropske demokracije. Hvala lepa za vašo pozornost. Thanks. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Nadaljujemo z dnevnim redom. Na začetku zasedanja smo govorili o priporočilu odbora Tran, da naj ne bi